Poglejte se, usedite se na svoja mesta, tako da bomo lahko začeli z delom. Gospa Lin, postopkovno vprašanje. Naj samo objavim, da je resolucija 54 eh, dosegla zadostno število podpisov in zahvaljujem se vsem, eh, ki so nam pri tem pomagali. To je dobra novica za vse.